państwa i otwieram dzisiejsze posiedzenie. Današnje zasedanje se pričenja. Kot veste, je prva točka na današnjem dnevnem redu glasovanje in sicer o zahtevi za nujni postopek. Gre za predlog uredbe sveta 1234 skozi 2007